zahteve je 16. aprila pregledal mandata eh, gospe Torres Martinez in gospoda Mihaja Turcana in eh, ta dva mandata sedaj uh, veljata za pravnomočna. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. ne